seje, če ne bo nobenih pripomb, eh, velja, da so te spremembe potrjene. Odbor Imko je predložil popravek k besedilu, ki ga je sprejel Evropski parlament. V skladu s četrtim odstavkom člena 231 poslovnika velja, da je to popravilo sprejeto, če v eh, roku 24 ur ena poslanska skupina ali vsaj 40 poslancev ne zahteva glasovanja. Besedilo boste našli na spletni strani plenarnega zasedanja. Naslov bo objavljen v zapisniku k eh, tej seji. V sredo bom s predsednikom sveta pod